predsednica, kolegi, kolegi. Hvala lepa, predsednica, kolegi, kolegi, gospod komisar. Danes večer tako pozno še razpravljamo o temi, ki je za nas zelo pomembna, kajti kohezijska politika ima obsega 37 odstotkov proračuna Evropske unije. Poglejmo si na sredino obdobja letos, v leto 2011, koliko denarja je že odšlo iz strukturnih in kohezijskih skladov in žal ugotavljamo, da v nekaterih državah članicah znaša absorpcijska kapaciteta dosti manj, kot pa bi morala znašati v tem časovnem obdobju. Bulgarija, Romunija, to sta dve državi, ki sta zelo slabi, kar se tiče absorpcijske sposobnosti, vendar ne gre tukaj samo za nove države članice, temveč takšne, ki so že dolgo del Evropske unije z regijami, kot so Kalabrija in Sicilija, v ustanovni državi članici. Če bi proračunske nadzornike, če bi verjeli odboru za proračun, bi vedeli, da te regije zelo zaostajajo in vprašamo se, zakaj ne morejo porabiti sredstev, ki jih dajemo na voljo. Enako velja za Grčijo v parlamentu. Že nekaj časa potiskamo prst v odprto rano, kar se tiče Grčije in pravimo, da more Grčija porabiti ta sredstva. Veseli smo, da komisija na začetku ni dala dovolj pomena tej temi, sedaj pa je to postala prioritetna tema. Predsednik Barozo je prav pri Grčiji opozoril na to, da 15 milijard od 20 milijard ni bilo porabljenih. In tudi komisar Han je bil tam in je razmišljal o tem, kaj bi lahko storili, da bi pomagali tem regijam. Sofinanciranje, to je pomembna tema. V tej gospodarski krizi je zelo težko financirati svoj lasten delež pri projektih, tudi Grčija, ki je nekako predplačilno nesposobnostjo, ima seveda težave, da financira ta delež, ki bi ga sama morala financirati, tukaj je treba pomagati, to smo mi vprašanje, vendar ne gre samo za to težavo pri sofinanciranju. V Grči imamo namreč tudi regije, kjer, ki sploh ne želijo povišanje finančnih sredstev Evropske unije, ki so zadovoljne z 80 odstotki in želijo pač speljati več projektov. Torej tukaj ne gre samo za sofinanciranje, temveč več različnih razlogov. Postopki so zelo zapleteni in treba jih je nujno poenostaviti. Prav tako pa obstaja tukaj še država, da v nekaterih državah članicah centralne vlade v glavnih mestih predolgo potrebujejo in regionalne vlade na lokalni ravni nimajo dovolj možnosti za odločanje, kar se tiče porabe sredstev. Naprimer Romunija v občinah tam se obdelajo zahtevki v 20 do 30 dneh, na drugih področjih pa 60 dni, v centralni vladi pa potrebuje za to kar 260 dni. Torej, to so vse razlogi, da prenesemo pristojnosti od zgore na vzdolj in da tukaj uvedemo tudi komunalno samoupravo. In prosim, kje pa je danes večer svet, predsedstvo Herman von Rompuy? V drugih vprašanjih se je prijavil k besedi tukaj, pa gre za 37 odstotkov proračuna Evropske unije, 250 milijard ima na voljo tukaj Evropska unija, torej tukaj gre za plačilne dožnosti. Kako bomo to izpeljali? Polsko predsedstvo bi tukaj lahko nekaj storilo, kajti Poljska je pokazala, kako lahko povečamo absorpcijsko sposobnost. Imamo tudi primere dobre, dobrih praks. Poljski je to uspelo, tukaj so absorpcijo povečali, pa tudi Estonija je to storila in mi kot parlament. Tukaj vemo, da mora države članice se tega lotiti in mi kot parlament moramo dati denar na voljo državljanom državljankam in poskrbeti za to, da bodo ta denar tudi dejansko porabili, saj to je tudi v interesu povečanja konkurenčnosti in stabilizacije za poslovanja. In tukaj mora tudi komisija nadaljevati pot, ki si jo je že začrtala in pozvati države članice, da bo to temu pripeljala do pozitivnega konca. Hvala lepa. Now move to the catch the...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 señora presidenta a pesar de lo tarde y avanzado zelo pozno že vendar je to pomembna tema o kateri tukaj govorimo gre pa za to da optimiramo strukturne in kohezijske sklade zato da bomo lahko kar se da najbolje izkoristili sredstva in to vse skupaj tudi prilagodili. Zato je treba tudi korigirati zadeve, ki nas vodijo v težave in tukaj treba izboljšati seveda postopke. Dostop do evropskih skladov, tega je treba poenostaviti, prav tako pa je treba tudi kaznovati kakršne koli goljufije. Zato moramo tukaj ustvariti tudi večjo sinergijo med posameznimi skladi in to je pomembno. Ob koncu pa želim opozoriti še na to, da je pomembno, da v Evropskem socialnem skladu poskrbimo za to, da bo resničevanje kar se da učinkovito, saj gre za to, da se borimo tudi proti brezposobnosti, do katere je prišlo zaradi recesije in to je zelo pomembno. Zato moramo tukaj nekako na novo začrtati evropski projekt in Evropa mora tukaj imeti ambiciozne cilje in ne izhajati samo iz tega, kar je nujno potrebno. Hvala. Mulțumesc, doamna Preșcu. Obiectivul de a absorbi cât mai mult sprijin financiar ne... Hvala lepa, predsedujoča. Cilj absorpcijske sposobnosti za finančno moč je nekaj, kar zahteva velika prizadevanja držav članic in nujno treba vključiti tudi lokalne neregionalne organe, vse faze postopka. Norme za te sklade so zelo zapletene in to lahko vodi veliko težav in napak. Države članice in regije porabijo veliko časa za to, da rešujo te težave. Postopki in standardi morajo biti enostavnejši, tako na ravni skupnosti kot na nacionalni ravni. Tako bi lahko ponastavili dostop do teh skladov in tako bi lahko tudi, tudi spodbujali ustezno upravljanje teh skladov. Bene pa ne bi um, predstavljali velikih težav za upravičence. Tako bi lahko bolj hitro dodelili sredstva, eh, absorpcijska sposobnost bi bila višja, učinkovitost, preglednost bi bila višja, prav tako bi bilo manj napak pri izvajanju in prav tako bi bilo manj um, zamud pri plačilih oziroma roki bi bili krajši. Predloge iz okvirnega dokumenta moramo predstaviti tako, da bomo čim bolj um, spoštovali zahteve um, upravičencev. Dučera, dekad vertikal. Hvala lepa. Treba je zmanjšati vrzeli med regijami in ustvariti nova delovna mesta. To je cilj te politike. Absorpcijska sposobnost eh, med državami pa je različna. Romunija, primer, ima zelo nizko absorpcijsko sposobnost. Ampak to pa um, med letoma 2013 do 2020 ne sme zmanjšati sredstev za Romunijo iz teh skladov te, ta sredstva Romunija potrebuje. Potrebuje pa večjo fleksibilnost pri organizaciji teh programov, treba jih je tudi čim prej pripraviti. Menimo, da je treba povečati evropske sklade zato, da razvijemo energetsko infrastrukturo in pa zato, da povečamo energetsko učinkovitost stavb. Komisija eh, naj bi dodelila 10 milijonov evrov um, za prometno infrastrukturo tistih držav, ki uh, spadajo v konvergenčno um, področje. To je pomembno za bolj um, povezano uh, transportno mreže. Podpiram uh, nacionalne dodelitve um, sredstev. Hvala. Hvala lepa, Basisku. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej um, naj povem, da bo naše ministrstvo za promet um, upravljalo um, sredstva um, iz evropskih skladov. Romunija in Bolgarija imata sedaj težave pri absorpciji teh sredstev, še posebej, ko gre za varstvo okolja. Naj podarim, junija to leto je komisija prekinila plačila za drugo os regionalnih razvojnih programov za našo državo v poročilu komisije je zlasti govora o pomakljivostih pri um, javnih dobavah zaradi trenutne gospodarske krize. So ravno ta um, evropska sredstva um, ustrezno orodje za zmaševanje um, neravnoteži po Evropski uniji. Mislim, da bi lahko tukaj tudi izboljšali regionalno sodelovanje in tako izboljšali um, upravljanje teh sredstev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 v nekaterih državah bila, je bila zelo nizka zaradi velike stopnje napak in zaradi um, visokih pokojih je bilo treba spoštovati. Ogromno časa je bilo uporabljenega za upravljanje, za birokracijo in za iskanje napak. Preveč časa. Zato je treba ponastaviti postopke in treba je uh, zagotoviti stabilnost teh sistemov. Prav tako se moramo osredotočiti tudi na to, da bomo lahko gotovili, zakaj um, se včasih pokoji ne izpolnjujejo. Ko prihaja do formalnih pomankljivosti, Mislim, da bi morali um, imeti uh, nekakšno lestvico, kako hude so te pomankljivosti. Treba je gotoviti, kako odpraviti formalne pomankljivosti, do katerih je včasih prišlo zaradi zelo majhnih težav v bistvu. Prav tako je treba poskrbeti za to, da bo tudi Evropsko sodišče um, na finančno upravljanje gledalo na drugačen način. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a-l felicita pe colegul Toerer. Matula, hvala lepa, gospa. Predsedujoča, najprej res čestitke kolegu Toreru tudi med obiskom v Romuniju, v Romuniju, ko je obiskal naš odbor za razvoj. Romunija ima trenutno še vedno težave z um, absorpcijo evropskih skladov, to moram priznati. Prav zato je sedaj vlada uvedla več ukrepov in na podlagi teh ukrepov smo tudi vzpostavili novo ministrstvo za evropske zadeve, ki bo sedaj upravljalo te sklade. Uh, nekdanji evropski komisar Orban um, je minister na tem ministrstvu. Uh, Sicer so projekti dokaj majhni, ampak sedaj um, se vendarle um, stvari kopičijo, vedno več je tudi projektov z večjo vrednostjo. In ravno dano, danes smo dobili sporočilo od komisije, da sta bila odobrena dva projekta v višini 720, 724 milijonov evrov za dva projekta toliko. Neskorý večer, ďakujem pani predsednička, vážený pán eh, podpredseda. Nikolášek, eh, lep pozdrav, podpredsednica, podpredsednik komisije, kolegice, kolegi. Um, ta kohezijska politika je ključna za razvoj um, regij po Evropi, kajti tako se zmanjšujejo um, razlike med evropskimi regijami. Absorpcijska sposobnost, in učinkovita uporaba um, sredstev iz kohezijskih in strukturnih skladov je med regijami sicer različna. Najbolj prikrašene regije, ki potrebujo sredstva v najvišji meri, pa ima običajno ravno najnižjo absorpcijsko sposobnost, prav tako imajo premalo sredstev za sofinanciranje, premalo imajo lastnih sredstev in pa njihova uh, administrativna sposobnost je preslaba. Zato je treba izboljšati uh, regionalno in nacionalno upravljanje. In to na učinkovit način. Prav tako uh, moramo v državah čim bolj uh, učinkovito izobraževati osebe, ki se ukvarja s tem. Številne države so že pokazale zmožnost tega, da se evropska sredstva bolj učinkovito uporabi kot v preteklosti. Moja država, na primer, uh, je že tak primer. Hvala. Sedaj pa komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej hvala lepa gospodu Torerju za poročilo. Hvala lepa, da ste um, to temo vrstili na naš dnevni red danes. Mislim, da je res treba razpravljati o teh vprašanjih zelo podrobno, kajti to so zelo pomembne teme in bodo še toliko bolj pomembne sedaj, ko se bomo pogovarjali o prihodnosti naslednjega večletnega finančnega okvira. Prav tako bi pozdravil to poročilo predvsem zato, ker je to zelo pomemben prispevek um, parlamenta k razpravi o absorpcijski sposobnosti. In ravno ta uh, absorpcijska sposobnost je zelo pomemben del uh, politike Evropske komisije. Prav tako smo veseli tega, da je v poročilu govora tudi o absorpcijski sposobnosti. Uh, um, z vidika širšega pristopa, z vidika širšega koncepta. Ne gre samo za um, financiranje kot tako, ampak gre tudi za učinkovito in pa uh, ustrezno upora, uporabljanje sredstev. Uh, treba ustrezno izvajati projekte uh, in učinkovito uporabljati sredstva. To je zelo pomembno in včasih je to uh, za nekatere države problem, to smo slišali tudi že iz razprave. Komisija je prepričana, da imamo um, skupne razloge um, za to absorpcijsko sposobnost. Analiza nas in pa um, vas je podobna. Um, komisija je dejala, da bomo ustrezno lahko posredovali um, podatke o absorpcijski sposobnosti. Je pa res, da je to odvisno tudi od držav članic. Smo pa zaskrbljeni zaradi um, zamud in pa zaradi preslabe sposobnosti v nekaterih državah. Nekatere države um, težko um, sprejmejo ocene skladnosti, prav tako so imeli pogosto težave med letoma 2006 in potem 2007 do 2013. No, v zadnjem letu se je absorpcija nekoliko povišala, naše zadnje številke kažejo, eh, da je trenutno eh, absorpcijska sposobnost 29,2 odstotka. Ehm, torej, sedaj se absorpcija pospešuje, izboljšuje gre v pravo smer. No, iz vaših pripomp ta večer pa je razvidno, da se moramo vendarle nekaj naučiti tudi iz trenutnega preteklega obdobja. Treba je izboljšati uh, tudi določanje pravil za uporabo sredstev na tem področju. Sedaj pripravljamo nove predloge za. Um, Eh, obdobje 2013 do 2020 in vse te nauke, vse te lekcije bomo upoštevali. Zato bomo s temi novimi predlogi vključili tudi rezultate naših analiz, o tem smo ravno kar govorili. Zelo pomemben del um, tega dela bo um, tudi to, da bomo zahtevali ponestavitev postopkov in pa da bomo um, zmanjšali um, gold plating tako na um, nacionalni kot EU ravni. Um, na EU ravni, pa potrebujemo vašo podporo, kajti golden, gold plating se vedno pojavi ravno v zadnji fazi zakonodarnega postopka. Um, tako na EU ravni, pogosto pa tudi na nacionalni ravni. Prav tako bomo tudi spodbujali države članice k temu, da e, okrepijo svoje administrativne zmogljivosti in pa da um, povečajo učinkovitost um, svojih javnih uprav, kajti v nekaterih državah smo priča um, slabšim upravnim zmogljivostim in sposobnostim. In to seveda potem tudi vpliva na črpanje um, sredstev. Prav zato smo predstavili zamisel tudi, kako izboljšati um, to partnerstvo in pa kako poskrbeti za um, upravljanje na več ravneh. Tako mislim, da bomo uspeli spostaviti pogoje za tesnejše sodelovanje med državami članicami in komisijo. Tako bomo uspeli zagotoviti uh, ključni element za boljše upravljanje sredstev skladov v prihodnosti. Naj odgovorim še Moniki Flašikovi uh, glede absorpcije um, skladov za vključevanje Romov v politiko tukaj. Komisija seveda nestrpno čaka na nacionalne programe, nacionalne strategije. Um, te programe naj bi komisija dobila še do konca tega leta od držav. Ko bomo to dobili, potem lahko ocenimo te programe in lahko še nadalje govorimo o tem, kako bomo um, evropska sredstva uporabili za to zelo pomembno področje vključevanja Romov v politike. Hvala lepa vsem, hvala lepa poročevalcu. Um, končali smo um, ob 12.30, jutri bomo glasovali. Jutri, um, 27. septembra, v torek, začnemo ob 9.00, najprej od 9.00 do